In sicer gospod Stelio Skologlu, upam, da sem prav izgovoril, gospod Stelio Skologlu eh, je imenovan za člana odbora za razvoj in gospod Kostas Krisogonos za člana odbora za ustavna vprašanja. Kdo temu nasprotuje? Če ne, potem ti dve imenovanji potrjujemo. Gospe in gospodje, na naši